those gunnies. Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi. Pričenja se popodanski del seje. Mislim, da smo danes zjutraj imeli dobro in pomembno sejo. Sedaj pa bomo nadaljevali z dnevnim redom, smo pri deseti točki Evropske energetske unije naproti. Gospod Asis, želite še kaj dodati? Ne. Potem lahko kar glasujemo. Kompromis 1. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremem besede za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Še enkrat bomo morali ponoviti. Še enkrat glasujte, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Enega člana skupine Alde imamo preveč in enega člana zelenih preveč. Preveč vas je. Ampak eh, to nima vpliva. von denen jeweils einer zu viel. Das hat es angezeigt. Aber ich will. Preveč jih je bilo, skratka. 30 proti 25 sprejeto. Predlog spremembe 8 za. Dvignite roke, prosim, proti. Vzdržani sprejeto. Z podobno večino. Kompromisni predlog 2 za. Proti vzdržani sprejeto predloga spremem 14 in 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, bomo preverili. še vedno vas preveč glasuje? En član ELS preveč, en član skupine ALDE in en član skupine zelenih preveč. Ne. Ja, to vidim tukaj. Vsak lahko trdi, kar hoče. Kaj je narobe? Tam jih je pet. Alde ena zu filo. En član skupine Alde preveč ali ste se dobro prešteli? Gospod predsedojoči, šest nas je, moralo bi nas pa biti osem v skupini Alde, torej ne more nas biti preveč. Premalo nas je. <laughs> No, o tej pripombi bi lahko razpravljali. Še enkrat bomo ponovili glasovanje. 17. O predlogu spremembe 17 glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 28 sprejeto. 18 za, proti, vzdržani bomo elektronsko preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 18. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Mit 31 zu 2. 31 proti 22. Sprejeto. 19 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, nasprotje zdržani. Sprejeto. 41 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 45 za, proti vzdržani. Še enkrat za, proti sprejeta. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 45. Abšem izkušlosen. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 49 za, proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti vzdržani sprejeto. Elektronsko glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 51 za 10 proti 1 zdržan glas sprejet. To je iskrene čestitke. Sedaj pa prehajamo k poročilu Tenok. Eh, ali želi kolega Tenok še kaj dodati? Ne. Potem bomo kar začeli glasovati. Predlog spremembe 1 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. Ja, auf der EVP-Liste steht es falsch. Wenn nicht, Kompromiss 2. Kompromissni predlog 2. Za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 18. Za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14. Za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti vzdržani, sprejeto. 19. Za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto. 28 za, proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti sprejeto. 32 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani sprejeto. 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe 55 za, proti vzdržani zavrnjeno. 56 za. 55 želite preveriti. Elektronsko glasovanje, aha, socialisti so bili za, mogoče sem prehitro razsodil. Konec glasovanja. 26 proti 40. Zavrnjeno. 57, 56 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 58 za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprejeto. 75 za proti vzdržani sprejeto. 77 za proti vzdržani sprejeto. 79 za proti vzdržani sprejeto. 80 za proti vzdržani zavrnjeno. 81 za proti vzdržani sprejeto. 83 za proti vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani zavrnjeno, 86 za, 84 želite preveriti. Konec glasovanja. 30 proti 34 zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 95 za proti vzdržani zavrnjeno. 96 za proti vzdržani. Zdržani zavrnjeno. 97 za. Proti. Zavrnjeno mislim. 97. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjeno. 98 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 101 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 102 za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. 29 proti 35 zavrnjeno. 102. 102. 2, ne 107, 2 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti vzdržani, sprejeto. 114 za, proti vzdržani, sprejeto. 115 za, proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 116. 116, ne? Ne, to je bil 115. Sedaj smo pri 116, ja, 116. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 117 za, proti vzdržani sprejeto. 118 za, proti vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 119. Konec glasovanja. 36 proti 28 sprejeto. 120 proti Mislim, da je ta zavrnjen, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. 28 proti 37 zavrnjeno. 112. Kdo je za? Proti? Zdržani? Najbrž je tudi to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Osemdeset proti štiriintrideset zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja poročilo je z 52 glasovi za, 5 glasovi proti in 9 vzdržanimi glasovi. Sprejeto. Iskrene čestitke. Dva in petdeset proti pet proti devet. To so številke, sem jih že povedal. No, to vam, se vam ne bi zgodilo, če bi si že prej nadeli očala. Jetzt haben wir noch eine schwierige, langwierige Abstimmung vor. Sedaj pa nas še čaka dolgo glasovanje o poročilu Panceri. Gospodu Pancerju ne želim dati besede, da ne bi bilo vse skupaj še bolj zapleteno. Kdo je za? Ne, ne, elektronsko moramo glasovati. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 60 za, 2 proti, 3 vzdržani. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k razpravi o poročilu na temo Združenih narodov. To poročilo smo prejšnjič morali predstaviti. Gospod poročevalec je Vajranen. In eh, prosim ga za predstavitev. Hkrati pa želim povedati tudi, da je že jutri oziroma pojutrišnjem do 12. ure rok za uh, eh, uložitev predlogov. Na drugem novembrskem uh, zasedanju pa bomo glasovali o tem poročilu. Ponovno pa bomo o njem razpravljali že 13. oktober v odboru. Gospod Vajran, beseda je vaša. To, uh, Veselilo bi me, če bi dobil priložnost, eh, da razpravljamo o svojem poročilu že prej, ampak žal sem imel takrat čas le, še, le za uvod, za razpravo pa nam ni ostalo časa, zato bom sedaj še enkrat eh, podal kratko predstavitev. Gre za poročilo na lasno pobudo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih. septembra lani je gospod Kevin Watkins predstavil poročilo eh, Evropske eh, skupine, Evropskega think tanka eh, na temo globalnih rešitev za globalne probleme. Na temelju tega poročila sem predlagal, eh, da eh, pripravimo poročilo na lasno pobodo o globalni ulogi eh, Evropske unije. Kasneje je bil obseg poročila omejen na ulogo Evropske unije znotraj Združenih narodov, kako bolje uresničiti zunanjo eh, politiko Evropske unije v Združenih narodih. Sistem Združenih narodov pokriva eh, različna področja večstranskega eh, sodelovanja. Manjkajo pa dvostranski odnosi med Evropsko unijo in pa državami izven Evrope in skupinami držav izven Evrope, ampak to poročilo pokriva vse eh, več eh, stranske odnose. Poročilo sestavljajo trije elementi. Prvi element so cilji zunanje politike Evropske unije, ki temelijo na pogodbah. Mislim, da je pomembno, da si ogledamo cilje kot osnovo eh, za razmislek o tem, katere cilje želimo zagovarjati v Združenih narodih. Potem drugi temelj je predstavitev Združenih narodov in eh, tretji temelj je ukrepitev uloge Evropske unije v Združenih narodih. Poročilo vključuje tudi različne predloge, na temo okrepitve varnostnega sveta, na temo izvedbe reform v varnostnem svetu. Poročilo ponavlja eh, že znano stališče Evropskega parlamenta, da bi Evropska unija morala imeti stalen sedež v varnostnem svetu. Osebno ne menim, da je ta predlog eh, izjemno realističen, ampak glede na to, da je to uh, že znano stališče parlamenta, sem ga vključil. Potem pa je tukaj še zapis, da bi morali uh, ustanoviti nov pomemben organ v Združenih narodih in sicer uh, svet za trajnostni razvoj. Ta bi se ukvarjal z vsemi politikami, razen z varnostno politiko, s katero bi se ukvarjal varnostni svet sestava sveta za trajnostni razvoj bi morala odsevati eh, sestavo varnostnega sveta z stalnimi članicami in začasnimi članicami. Vendar pa predlagam, da v tem svetu ne bi bilo možnosti uložitve veta. Potem pa je tukaj še predlog, da bi ustanovili neke vrste parlament Eh, in slišal sem že nekaj kritik. Nekateri pravijo, da bi morali začeti s parlamentarno skupščino, mogoče bi eh, kasneje lahko sprejeli kompromis. Mogoče bi lahko bila parlamentarna skupščina prvi korak, dolgoročni cilj pa bi lahko bila ustanovitev parlamenta. To je seveda zelo idealistična ideja, ampak biti bi morali idealisti v tem odboru. najpomembnejši eh, členi eh, v tem poročilu pa so na koncu, to sta predvsem člena 13 in 14, v katerih pozdravljam organiziranje eh, oziroma organizacijo dela komisije v grozdih. To pomeni, da podpredsednica komisije koordinira tudi zunanjo politiko Evropske unije globalna dimenzija uh, mora biti torej ključnega pomena v tem grostu. Osnutek predlaga tudi, da bi Evropski parlament lahko na enako obsežen način naslovil eh, te izzive in eh, ustrezno organiziral tudi svoje delo. Odbor za zunanje zadeve mora biti povlaščen za koordinacijo vseh politik, ki se nanašajo na eh, zunanjo politiko Evropske unije. Drugi odbori pa lahko podajo svoje mnenje oziroma bi morali imeti možnost, da podajo svoje mnenje. Komisija in svet bi morala uh, vsakoletno poročati uh, parlamentu o uh, mednarodni ulogi Evropske unije. poročilo sem zapisal na takšen način, da se osredotoča na temeljna načela in usmeritve. Upam, da predlogi sprememb eh, ne bodo šli v podrobnosti, kajti imamo tudi letno poročilo na temo Združenih narodov in tam govorimo o eh, vsakoletnih eh, temah. Torej, upam, da se bomo lahko osredotočili na načela in temeljne ideje o krepitvi vloge Evropske unije v Združenih narodih. Gre torej za ukrepitev naše vloge na splošno. Toliko, gospod eh, predsednik, na kratko o tem osnutku z veseljem bom prisluhnil vašim komentarjem in z veseljem bom pregledal tudi vaše predloge sprememb upam, da bomo našli tudi kompromisne rešitve. Seveda sem se že sestal z nekaterimi poročevalci v senci, povabil sem vse na sestanek, ampak eh, pri tem nisem bil najbolj uspešen. Imamo pa še veliko časa, da se sestanemo in o tem razpravljamo kasneje. Hvala lepa, gospod predsednik, z veseljem bom prisluhnil razpravi. Euh, gospod Preda, hvala lepa. Gospod predsednik, gospod Denžan danes žal ne more biti z nami, torej bom v njegovem imenu predstavil prispevek. Gospod Denžan se eh, sicer, oziroma mnenje gospoda Denžan se sicer popolnoma ujema z mojim mnenjem. Eh, Gospodan Žan se zahvaljuje eh, poročevalcu za opravljeno eh, delo. Eh, meni, da bi morali še poglobiti posamezne teme v poročilu. Uložil bo predloge sprememb in sicer v zvezi z vidikom zunanjih zadev namerava se podrobneje osredotočiti na zunanjo politiko Evropske unije, na izzive, s katerimi se Evropska unija sooča in pa na problematiko znotraj Združenih narodov. Gospod Danžan meni tudi, da se besedilo preveč osredotoča na reformo Združenih narodov in na trajnostni razvoj, eh, namesto da bi se bolj osredotočalo na zunanjo politiko Evropske unije. Potem je tukaj še predlog spremembe, ki eh, se bolj vsebinsko osredotoča na vlogo Evropske unije v Združenih narodih, še prav posebej na finančno udeležbo eh, posameznih eh, držav članic pri mirovnih misijah. Mislimo, da oziroma gospod Anžal misli, da je to tudi odlična priložnost, da si čestitamo za spostavitev uh, eh, mirovnih uh, misij uh, in uh, posebej omenja misije v Malju, Etiopiji in Sahelu. poleg tega pozdravlja tudi poglobitev odnosov med Evropsko unijo in združenimi narodi na področju zunanih zadev in eh, na področju vzpostavljanja miru. Kar pa zadeva reformo Varnostnega sveta združenih narodov, gospod Danžon meni, eh, da eh, se poročilo osredotoča na uh, uradno mnenje Evropskega parlamenta eh, sedež, uh, stalen sedež za Evropsko unijo v Združenih narodih je ključnega pomena. Druge države članice morajo Evropsko unijo seznanjati z svojimi mnenji in stališči, ki jih zastopajo v Združenih narodih. Potrebno je poskrbeti za koordinacijo, tako da bodo države članice zagovarjale enotno mnenje, eh, kar zadeva zunanjo politiko. Evropska unija eh, torej eh, mora dobiti stalno vlogo v varnostnem svetu Združenih narodov. Evropska unija mora biti vključena uh, v uh, sprejmanje vseh temeljnih odločitev v varnostnem svetu. Tako to je torej stališče gospoda Danžana in kot sem dejal na začetku, se z njim skoraj da popolnoma strinjam. Rad eh, bi uh, dodal eh, še naslednje, glede na to, da je gospod poročevalec tudi predsednik odbora za razvoj, v katerem sem tudi sam. Menim, da bi eh, bilo eh, potrebno spremeniti tudi institucionalni ustroj Združenih narodov eh, z razmislekom oziroma z poudarkom na podnebnih spremembah in okolju. Hkrati pa je potrebno poskrbeti tudi za povezavo z mednarodno trgovinsko organizacijo, tako kot to predlaga naš poročevalec. Hvala lepa za vašo pozornost. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med att tacka rapportören för det här första utskottet. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu eh, za pripravljeno besedilo, to je zelo dobra osnova za razpravo. In eh, iz razprave je vidno, kakšen pomen ima to, da se evropske države koordinirajo med sabo in govorijo v Združenih narodih in drugih mednarodnih organizacijah z enim glasom. Posebej moramo zagovarjati človekove pravice zagotoviti. Moramo, da bo ta tema vse čas na dnevnem redu in na ta način se bo vloga Evropske unije lahko okrepila. Demokracija in človekove pravice eh, so zelo pomembne pri mednarodnem položaju Evropske unije. Večja vloga Evropske unije eh, bi bila lahko in tudi je eh, jasno zapisana v poročilu. Evropska unija mora prispevati k reševanju konfliktov, nujno je, da imamo mehanizem zgodnega opozarjanja, moramo pa imeti tudi komponento, ki se ukvarja s človekovimi pravicami pri vseh teh instrumentih. Sama sem pripravila predlog spremembe. ki eh, tudi krepi resolucijo 1325 in sicer o vlogi žensk pri reševanju konfliktov mislim, da bi eh, v procesu reform tudi enakost morala biti eden od dejavnikov. Spodbujati moramo tudi kandidiranje žensk za generalne sekretarke Združenih narodov. Potem neširjenje jedrskega orožja, to bi tudi moralo biti med prednostnimi nalogami Evropske unije v okviru Združenih narodov. poudariti, želim tudi pomeno vlogo EU eh, pri moratoriju na kemično orožje. Evropska unija se mora še naprej boriti za enakost in nediskriminacijo in eh, braniti pravice žensk. Pozdraviti moramo tudi prvo srečanje eh, Varnostnega sveta sploh o pravicah skupnosti LGBTI. To se je pred kratkim zgodilo in tega moramo biti res veseli. Veselim se pa še nadaljne razprave. Hvala. Gospod Tenok. Hvala. Pomembno je, da razpravljamo o tem uh, dokumentu in o različnih elementih, ki ga sestavljajo. Mogoče bodo nekateri uspeli, drugi ne. Uh, Eh, o nekaterih bo treba še razmisliti in si prizadevati za širšo podporo. Eh, v večini tega dokumenta ne gre za trenutno učinkovitost Evropske unije v Združenih narodih. Eh, dokument govori predvsem o reformi Združenih narodov, to pa je ločena tema in pravzaprav presega mandat, ki ga je dobil poročevalec s tem poročilom. EKR eh, seveda zagovarja bolj širok eh, večstranski pristop na ravni Združenih narodov. Eh, obstajajo področja, kjer države ne morejo delovati same. To so Združeni narodi in pa specializirane agencije, naprimer za reševanje konfliktov, za izgradno miru, za humanitarno pomoč, zdravstvene teme in tako naprej ampak eh, jedro poročila ne sme biti skoncentrirano na reforme eh, Združenih narodov. Naša skupina se zaveda, da bo v strukturi eh, Združenih narodov moralo priti do sprememb, prej ali slej. Zaenkrat je pet članic varnostnega sveta s stalnim sedežem, dve tukaj razmišljata o tem, ne vem, ali bo prostor za uh, stalni sedež EU, uh, eh, mogoče bo Nemčija skupaj z Indijo, morda Japonska dobila tak sedež. Mislim, da bi morali vzpostaviti povsem nov uh, organ in sicer organ za uh, trajnostni razvoj. Dobro je, da je poročevalec prišel na to idejo. Uh, vendar pa nisem še povsem prepričan. Eh, imamo eh, socialno, eh, ekonomsko strukturo in okoljsko strukturo. Ekosok v okviru Združenih narodov tudi že obstaja. In mislim, da moja skupina ne bi sprejela čisto drugačne zasnove Združenih narodov. Poročevalca bi pa rad pohvalil za te ideje. Reforma Združenih narodov eh, je trenutno eh, v zastoju. Kadarkoli pride do kakšne take ideje, se kakšna država zoprstavi in eh, težko bomo preoblikovali to strukturo, ki velja že od druge svetovne vojne naprej. Obstajajo torej elementi v poročilu, ki jih moja skupina ne bo podprla. Gospa Lohbiler. Hvala. Tudi mi pozdravljamo to poročilo, ki uh, vključuje številne zanimive ideje. Uh, rada pa bi eh, opozorila, da se ta dokument ne sme spremeniti v neko besedilo, ki bi zahtevalo preveč daljnosežne spremembe Združenih narodov. O določenih temah bi lahko razpravljali še nadalje. Uh, Eh, tudi v AFET-u. V delovni skupini eh, se nismo sestali že 24 mesecev oziroma o tem nismo razpravljali. Potrebujemo pa več časa, da razpravljamo o tako pomembnih projektih. Eh, sama pozdravljam to, da je e umenjena kot zagovornica človekovih pravic. Mogoče bi morali to še bolj povdariti, se še bolj navezati na človekove pravice. Nekaj predlogov imam, ne bom jih zdaj vseh prebrala. Rada pa bi izpostavila nekaj idej. Poročilo bi moralo eh, povedati, da eh, se Evropska unija zauzema za mednarodno pravičnost tudi prek eh, sodišča za mednarodno pravičnost, prek regionalnih organov, kot je naprimer Evropsko sodišče za človekove pravice in podobno. To sodišče za človekove pravice zelo dobro prispeva k napredku, ki ga je dosegla Evropska unija na področju spoštovanja človekovih pravic. To sodišče bi lahko služilo za zgled eh, tudi za podobna prizadevanja v okviru Združenih narodov. Eh, imamo tudi poročilo računskega sodišča o učinkovitosti evropskega prispevka eh, Združenim narodom oziroma prek Združenih narodov za države v konfliktu. Rada bi, da Evropska unija razvije bolj strateški pristop sodelovanja z agencijami Združenih narodov, predvsem, ko gre za zunanje finančne instrumente. E, evropske delegacije in pa visoki predstavniki na konfliktnih območjih bi morali e, zagotoviti večjo prepoznavnost evropske pomoči na terenu. Dobro bi bilo tudi, če bi lahko izpostavili, da je Evropska unija ključna partnerica e, Združenih narodov pri reševanju kriz in upravljanju kriz. Predstavnica Mogherinjeva je v tem smislu povdarila, da je varnostni svet eh, sprejel prvo predsedniško izjavo glede sodelovanja med Združenimi narodi in Evropsko unijo. V tem poročilu nas spodbujajo, da ukrepimo institucionalne odnose in pa strateška partnerstva. Poročilo bi moralo tudi odražati pomembno vlogo Evropske unije, ko gre za nadzor orožja. Gospa Post eh, je tudi podala določene predloge sprememb v tej smeri. Eh, mm, moramo tudi eh, pozdraviti to, da je bila sprejeta pogodba o eh, orožju, ki so jo sprejeli Združeni narodi. In morali bi si prizadevati, da države članice čim prej to pogodbo ratificirajo. No, svojo predstavitev sem omejila na določene predloge sprememb, ki sem jih pripravila. V zadnji točki pa bi se navezala na predloge sprememb, ki krepijo mednarodno pravo. Dobro bi bilo poudariti potrebo, da se okrepi uh, uh, interpretacija legalnega, torej pravnega okvira, mednarodnega pravnega okvira, kar pomeni, da je treba spoštovati mednarodno pravo, še posebej mednarodno uh, humanitarno pravo in pravo v zvezi s človekovimi pravicami. Vse drugo pa vam bom sporočila v pisni obliki. Gospod Castaldo. Questa relazione e in ciò mi complimento. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je poročevalec pripravil zelo eh, dobro poročilo, predvsem kar zadeva našo vlogo, vlogo Evropske unije v Združenih narodih, eh, ki eh, predstavlja slabost v delovanju Združenih narodov. Že nekaj časa obstaja uh, možnost, eh, da bi Evropski uniji zagotovili stalni sedež v varnostnem svetu. Obstaja seveda odprto vprašanje prihodnosti, uh, namreč uh, gre za sedeža, ki jo že zasedata Francija in pa uh, Združeno kraljestvo. Uh, Ampak eh, širše vprašanje je vprašanje regionalnih organizacij, kot je Evropska unija ali pa kot je recimo organizacija ASEAN. Razmisliti bi bilo potrebno o eh, možni reformi tega, kar trenutno paralizira eh, varnostni svet. Govorim o pravici do veta vsake članice varnostnega sveta. Spomnimo se, kaj se zgodi, kadar uh, morajo uh, biti odločitve sprejete soglasno. Odločitve morajo biti sprejete uh, hitro in uh, to je veliko lažje storiti s kvalificirano večino. To se je pokazalo tudi v uh, svetu uh, Evropske unije. Uh, V poročilo je govora tudi o delu v eh, grozdih v Evropski komisiji. To je zagotovo eh, pozitiven korak, eh, ki bo izboljšal koordinacijo. Ampak mogoče potrebujemo nekoliko več kot zgolj preprosto koordinacijo. Potrebujemo boljšo usklajevanje gospodarske oziroma trgovinske politike z drugimi zunanimi politikami. Potem pa se moramo osredotočiti tudi na to, eh, da bo trgovinska politika služila splošni zunanji politiki, ne pa obratno. Ta mora temeljiti na človekovih pravicah, eh, na načelu pravne države in pa na smiselni uporabi mehke moči. Eh, skupaj z pripravljanjem predlogi, ki so nekoliko težje, težje uresničljivi uh, v tem poročilu, recimo eh, predlog uh, parlamentarne skupščine, ki naj bi se kasneje spremenila v parlament. To uh, je sicer želja državljanov, ampak vemo, da bo to zelo težko doseči. Vsak parlament, eh, ki želi biti verodostojen, mora zagotoviti demokratične volitve v vseh eh, državah članicah, to pa bi bilo zelo težko izvesti. Eh, če samo pomislimo na strogo zakonodajo v številnih državah, predstavili bomo nekaj predlogov sprememb uh, vendar pa se bomo predvsem osredotočili na teme, ki sem jih ravno kar izpostavil. Hvala lepa. McAllister. Gospod McAllister. Um na kratko bi se priglasil besedi. V Afku sem poročevalec za stališče v zvezi s tem uh, poročilom. Pripravili smo nekaj, oziroma prijeli smo nekaj predlogov sprememb. Nasplošno pa menim, da je poročilo kolega iz Finske zelo ravnoteženo, izčrpno. Je pa tukaj ena točka, ki bi se kot avko radi do, dotaknili. Države članice Evropske unije največ prispevajo v smislu sredstev k združenim narodom in mi bi želeli večjo transparentnost vseh teh finančnih prispevkov njihove porabe v Združenih narodov. Zato bi tudi želeli, da komisija eh, res, eh, redno poroča o tem, kako se prispevke Evropske unije potrošijo v Združenih narodih. Hvala. Gospa Ana Gomeš. Hvala. Rada bi se zahvalila eh, kolegu za to zelo zanimivo poročilo. Eh, prvič eh, vidim na papirju to, kar govorimo že več let in sicer v središču je reforma varnostnega sveta, pa ne gre samo za reformo, za učinkovitost ali za boljše delovanje Združenih narodov, ampak gre tudi za boljše delovanje Evropske unije. V tej reformi varnostnega sveta mora imeti svoje mesto tudi Evropska unija. Samo na ta način bo lahko eh, govorila z enim glasom in se politično koordinirala. Ne gre za posamezne države članice, ampak za celotno unijo. Zdaj smo v eh, središču krize, zato ker Združeni narodi niso ukrepali v Siriji. In ena od stvari, ki eh, jo moramo reformirati, je pravica veta. Mislim, da bi ta morala biti veliko bolj omejena. Ne pa, da se lahko ena sama država odloči za pravico veta. Vsaj dve ali tri bi morale biti. No, vloga Združenih narodov je nenadomestljiva. Danes smo videli odlično eh, predstavitev eh, in pa odlično delo, ki ga opravlja agencija UNHCR mi ne smemo biti tisti, ki eh, kršimo mednarodno pravo, mi ga vse čas zagovarjamo, ne moremo ga zdaj kršiti v tej veliki krizi. Nekdo je omenil tudi drone in ne sprejemam tega, da ena od držav članic, v tem primeru Združeno kraljestvo, uporablja drone za ubijanje ljudi in za napade. To je. Eh, neskladno z mednarodnim pravom in tega ne moremo trpeti. No, to priložnost sem želela izkoristiti, da povem še to. Visoka predstavnica Mogherinijeva bi morala države članice prisiliti, da bodo ukrepale. Parlament eh, je to končno zapisal, torej zdaj imamo dokument, ampak morali bi spodbujati tudi Mogherinijevo, da ona naredi svoje. E, Vemo, da javno mnenje ne zaupa Evropski uniji, ampak eh, samo z več unije bomo izgradili tudi to zaupanje in države članice morajo sprejeti svojo odgovornost, eh, da ne bodo preprečevale reforme Varnostnega sveta in Združenih narodov. Mi v Evropski uniji bi morali to spodbujati, ampak najprej se moramo dogovoriti med seboj, kako uh, si porazdeliti trenutno zastopstvo. Um, v tem smislu je reforma Združenih narodov zelo potrebna. Ta kava. Gospod Karver. No, zahvalil se bom poročevalcu. Eh, hmalo bomo imeli referendum o članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji. Eh, treba pa je razmisliti tudi o odnosu med EU in Združenimi narodi. In to poročilo je dobra priložnost eh, za to. Eh, treba je povečati vlogo Evropske unije v Združenih narodih. Včasih bo to šlo na račun držav članic. Ne smemo pa dovoliti, da se za še več zakonodaje, še več nove zakonodaje porablja davkoplačevalski denar. Zdaj se govori o tem, da naj bi eh, sedež Združenega kraljestva in Francije, ki sta stalni članici varnostnega sveta, nadomestili z enim sedežom za Evropsko unijo. Eh, ampak ti dve državi sta eh, veliko prispevali k koncu hladne vojne. Sam uh, uh, vidim, da določene države, kot je Združeno kraljestvo, lahko brani svoje interese eh, v Združenih narodov. Evropska unija pa bo to težko naredila, če si ni enotna. Noben francoski ali britanski poslanec eh, eh, ne bo mogel tega podpreti, torej da se ukine sedež teh dveh držav in eh, nihče, noben poslanec ne bo mogel potem svojim voljivcem pogledati v oči. Eh, Združeni narodi od vsega začetka eh, delujejo dobro, tudi kar se tiče jedrskega programa, Evropska unija pa teh pristojnosti nima. Mm, Evropska unija tudi ni dobro ukrepala, ko je šlo za konflikte na Balkanu. Eh, tukaj imamo zelo slabe izkušnje in ne vem, zakaj bi nam eh, zdaj eh, zaupali kot celotni uniji. Poleg tega bi to bil napad na suverenost držav članic, porabilo bi se še več davkoplačevalskega denarja in to po mojem mnenju sploh ni potrebno. Imamo sistem, ki deluje že stoletja dolgo. Obstaja Eh, tudi jaz sem sistem, če država članica nima ambasade v neki državi, potem je to zdaj urejeno. Če pa bi se lotili reform, potem bi to prineslo samo dodatne stroške. Evropska unija se na vsak način trudi za eh, večjo vidnost in za svojo vlogo, eh, vendar pa tega ne bo dosegla na ta način. Potem imamo še Svetovno banko ki eh, se ne more nič naučiti od Evropske unije. Eh, enajsta točka predlaga reformo eh, Združenih narodov, vendar pa to spet ne bi bilo dobro. Mislim, da sem že dovolj povedal. Hvala. Smo no, mister Kovačev. Gospod Kovačev. Hvala. Hvala poročevalcu za ta zanimiv osnutek poročila. Nekaj pripomb imam. Mislim, da eh, potrebujemo večjo vlogo varnostnega sveta glede reševanja dramatične situacije na Bližnem vzhodu, naprimer pa tudi drugih konfliktov. V tem trenutku eh, ni nobenega signala Združenih narodov in s tem se uh, zelo spodkopava zaupanje v Združene narode. Mi kot Evropska unija si moramo prizadevati za reformo na ravni Združenih narodov, vendar pa se moramo najprej med seboj dogovoriti, dogovoriti se moramo s svetom glede tega, katere reforme so potrebne. Glasovali smo že o resoluciji v parlamentu in uh, zdaj Združene narode pozivamo, uh, Eh, oziroma svet pozivamo, da naj eh, nam zagotovi poročilo vlogi EU eh, v okviru Združenih narodov vsako leto. Varnostni svet je že preživet, tako kot obstaja zdaj. Mm, to je še iz povojnega obdobja ampak eh, stalne članice varnostnega sveta eh, trenutno niso pripravljene sprejeti eh, novih članov ali pa spremeniti sistema glasovanja, spremeniti naprimer svoje pravice veta, potem pa še volitve naslednjega generalnega sekretarja Združenih narodov. Mislim, da je zdaj na vrsti Evropa za to funkcijo in uh, ne vem tudi, zakaj ne bi prvič na ta položaj postavili ženske. Hvala. Gospod Miljan Mon. Hvala. Poročilo je precej ambiciozno. Kar nekaj novih predlogov je vključenih, eh, celo, zelo ambiciozen bi rekel, kajti ne gre samo za to, da se izboljša vloga Združenih narodov oziroma vloga Evropske unije v okviru Združenih narodov predlagane pa so tudi reforme samih združenih narodov. Poročilo je celo preveč osredotočeno na ta drugi vidik. Eh, mogoče je ta drugi vidik eh, preširoka tema, da bi bila zajeta v tem poročilu. No, eh, svetovni parlament, ta ideja se omenja. Mogoče bi o tem morali razmisliti. Na dolgi rok poročilo tudi to tako omenja ampak eh, s takimi idejami moramo biti zaenkrat previdni. Ne vem, če je eh, pravo mesto za take ideje ravno v tem poročilu. Eh, tak World Parliament oziroma Svetovni parlament, ne vem, če je to že izvedljiva ideja v kratkem času. No, pa še nekaj konkretnih komentarjev. Strinjam se z idejo, za stalni sedež eh, Evropske unije v varnostnem svetu. Tudi to bi se zgodilo lahko šele na dolgi rok. Eh, mislim, da to odraža tudi stališče eh, našega parlamenta. Poleg tega je v varnostnem svetu treba doseči čim večji konsens. Mislim, da bi morali tudi dobro razmisliti o tem, ali bi lahko oblikovali svet za trajnostni razvoj leta 2013 je prišlo do reforme ECOSOK-a. Ne vem, ali so združeni narodi pripravljeni, da ustvarijo nov tak ambiciozen organ. Če bo tak uh, svet uh, ustvarjen, tudi ne vem, kakšno sestavo bo imel, ali bodo tu tudi stalne članice kot v varnostnem svetu, ki je bil ustanovljen leta 1945. Torej, G20. Uh, Eh, povzroča probleme kot tudi druge strukture izven Združenih narodov, ampak eh, vseeno ne vem, če je tak svet dobra ideja. No, poročevalec to pravi na koncu, sam pa bi ustrajal pri eh, tem. Združeni narodi potrebujejo neka bolj učinkovita orodja in tudi Evropske unije treba zagotoviti, da se bodo njene članice bolje koordinirale med sabo. To pravi tudi 34. člen. V drugem in tretjem odstavku govorimo o varnostnem svetu in o tem, eh, da morajo ostale članice sodelovati z EU. Na koncu pa se govori tudi o vlogi visoke predstavnice. Mislim, da bi bilo dobro tudi ustrajati pri tem, da morajo države članice si prizadevati za zadostno koordinacijo, tako da bo Evropska unija lahko govorila z enim glasom. No, uh, toliko za enkrat. Hvala poročevalcu tudi za vse nove ideje. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich äh, nur auf einen Aspekt. Gospod Galen. Hvala lepa osredotočil bi se na en vidik, to je morebitna reforma varnostnega sveta. Ne bom zdaj eh, špekulativno govoril o verjetnosti tega, ampak če pride do reforme, eh, moramo biti pragmatični. Izhajati je treba iz tega, da eh, reforma statusa teh petih držav, ki imajo zdaj pravico veta, je taka, kjer moramo postopati zelo previdno. Seveda uh, želijo te države ohraniti tako težo, kot so imele od leta 1945, ampak dejstvo je, da se stvari razvijajo. Lahko si predstavljam, da želi tudi država, kot je Indija, imeti stalni sedež. In eh, zato se mi zdi uh, zelo zanimiva zamisel, da bi dali sedež tudi regionalnim organizacijam. Ne vem zdaj, ali naj bi te imele pravico veta ali ne. Torej, če Evropska unija dobi eh, dodatni sedež ali eh, ga bo dobila tudi Afriška unija ali pa ASEAN. In potem eh, bi lahko te regionalne zveze dale svoj glas samo, če bi bile soglasne glede nečesa recimo eh, pri eh, zunani in pa varnostni politiki eh, se odločamo podobno in zdaj bi ironično pripomnil, da bomo videli, kako bo s preostalima državama članicama Evropske unije, ki zdaj že ima ta sedež v varnostnem svetu, kako bo, če se ne boste strinjali. Torej, to bi se kakor prinesel določeno težo Evropski uniji, eh, okrepila bi se konstruktivna vloga Evropske unije v svetu, usmerjena v mir. Eh, hkrati bi dali več teže tudi drugim delom sveta in eh, mislim, da mm, je to pozitiven korak. Zato tudi mislim, da je, bi, bilo, bi bila to zelo privlačna eh, alternativa, če bi Evropska unija lahko dobila sedež in če bi lahko tudi uresničevala svojo plavico glasovanja. Ali bo to zdaj veljalo tudi za Afriško unijo, za ASEAN ali pa za eh, Južno Ameriko, to je vprašanje tudi. Eh, oni morajo imeti eh, svojo težo, eh, če imajo seveda enotno mnenje o določenem vprašanju. Toliko sem želel prispevati na temo reforme. Hvala. Gospod poročevalec, izvolite. Pavo. Ja, Pavo. Ja, gospod predsednik, tukaj sem. Zahvaljujem se kolegom za navdihujoče zamisli, eh, ki ste jih predstavili pri vaših oglašanjih. Eh, z veseljem bom eh, počakal na vaše predloge sprememb, pa tudi na razprave s poročevalci v senci v drugih političnih skupinah oziroma odborih. Naj še enkrat podaril glavne zamisli tega poročila želimo okrepiti sistem združenih narodov kot tak. Želimo doseči boljšo koordinacijo na svetovni ravni, glede vseh politik znotraj sistema združenega naroda in zato, združenih narodov in zato tudi potrebujemo svet za trajnostni razvoj. Recimo leta 1992 v Uriju eh, je bilo eh, to vse že poudarjeno ampak Združeni narodi so dovolili samo majhen kompromis in na koncu nismo mogli doseči nekaj zelo učinkovitega. Ta zamisel, da bi imeli, imeli um, svet za trajnostni razvoj, se mi zdi zelo dobra. Potem je tukaj drugo vprašanje, v kolikšni meri lahko Evropska unija vpliva na sistem Združenih narodov. Ko govorimo o varnostnem svetu, je težko uh, govoriti o neki globli reformi. Uh, Eh, Francija in Združeno kraljestvo se nista pripravljena odpovedati eh, svojima sedežema, druge države pa tudi niso pripravljene dati dodatnega sedeža Evropski uniji. Tukaj eh, je položaj tak, kot je slepa ulica neke vrste. Seveda po mojem mnenju, bi Evropska unija morala imeti svoj sedeži, ampak eh, v neki predvidljivi prihodnosti je to težko doseči. Po drugi strani pa, če bi imeli ta eh, svet za trajnostni razvoj, bi mnoge države, kot so Indija, Brazilija in nekatere druge, ki bi po mnenju mnogih morale imeti sedež v varnostnem svetu, lahko bile stalne članice tega sveta za trajnostni razvoj in na ta način bi lahko okrepile svoj vpliv. Tako bi bila tudi Evropska unija mm, eden ključnih akterjev v tem novem svetu. Torej, celotna arhitektura, ki jo predlagam, dosega uh, cilje tega poročila. Gre za to, kako bolje dosegati uh, cilje evropske zunanje politike in to je skozi reformo sistema in tudi eh, z izboljšanjem naših lastnih politik, zlasti uh, koordinacijo globalnih politik. Veselim se že predlogov sprememb in pa razprav s poročevalci v senci. Na koncu pa bomo seveda morali glasovati. Lahko bi pokomentiral še mnogo drugih stvari, ampak mogoče je bolje, eh, da svoje pripombe zaenkrat omejim na povedano. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Ne vem, če je to v poročilu, ampak mogoče bi morali dodati eh, še eno stvar, da ukrepimo vpliv Evropske unije treba je govoriti tudi o večji vidnosti Evropske unije. Evropska unija mora postati bolj prepoznavna, kajti eh, predvsej prispeva. O tem smo se pogovarjali že danes do povdne, ampak nišče tega ne ve, niti mi sami ne. Mi pogosto pozabljamo, eh, kdo vse še lahko eh, uresničuje večjo eh, avtoriteto. Torej, treba je okrepiti prepoznavnost Evropske unije. Če si pogledamo begunce v eh, taboriščih, eh, kaj piše gor Združeni narodi, ameriški program za pomoč, dobro bi bilo, če se poveča prepoznavnost tega, kar prispeva Evropska unija. Mogoče bi tudi to lahko nekako vključili v poročilo. Hvala lepa, zaključujem se za par minut in čez 15 minut nadaljujemo. Ja, tako kot sem povedal. Predloge sprememb pa lahko oddate do 17. septembra ob 12. Torej 15 minut odmora, potem pa pride gospa Helga uh, Schmidt. Pogovarjali se bomo o stanju z Iranom.